Vamos a empezar la votación. Predlagam, da začnemo. Prva točka je poročilo Kasini. Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in ECB o sodelovanju pri postopkih povezanih z enotnim nadzornim mehanizmom. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. sedaj glasujemo o naslednjem e, številu in številčni sestavi. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Češkova, leto 2011, razrešnica za Evropski svet in svet. Predlogo spremem ni. Glasujemo, kdo je za. Proti vzdržani. Sprejeto. Naslednje poročilo je predlog resolucije, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Gospe in gospodje, kakor veste, bomo sedaj imeli slavnostno sejo. Imeli bomo nagovor predsednika Senegala. Predsednik Senegala bo spregovoril. Za nekaj časa bomo prekinili sejo, ker bomo imeli uradno slovesnost. Namesto, da bi glasovali o poročilu za noni, ki je zelo dolgo, bomo najprej glasovali o drugih poročilih, ki so krajša. O poročilu za noni bomo glasovali po uradnem delu. Najprej poročilo Harbor. Gre za plovila za rekreacijo in osebna plovila torej poročilo Harbor. Govorim, glasujemo o prvem svežnju predlogu sprememb, poimensko glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Prvi svežen je bil sprejet. Sedaj pa predlog komisije poimensko glasujemo. Tierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog zakonodajne resolucije poimensko glasujemo. Se cierra votación konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o poročilu Vrnju, priznavanje poklicnih kvalifikacij. Najprej prvi svežen, poimensko, glasujemo. Te, prvi del v bistvu. Glasujemo samo. Prvi del. Dvignite roke. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, tukaj pa glasujemo poimensko. Glasujemo. Se cierra votacion. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog komisije, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Preden glasujemo o zakonodajnem predlogu resolucije. Bomo glasovali o predlogu spremembe 161, do je za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa zakonodajni, pred, predlog zakonodajne resolucije, kdo je za, oziroma glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. potem pa poročilo Bauer. Sporazum med EU in Armenijo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sledi drugo poročilo gospe Bauer in sicer sporozum med EU in Armenijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Naslednje poročilo je dovoljene zdravstvene trditve na živilih. Potrebujemo kvalificirano večino. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti. To bomo morali preveriti elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sledijo hrana in proizvodi živalskega izvora predlog resolucije. Spet potrebujemo kvalificirano večino. Kdo je za, dvignite roke, proti, vzdržani. Spet bomo preverili elektronsko, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. sledi, sledijo pogajanja med EU in Kitajsko. Poimensko glasujemo o predlogih sprememb 1 in 6, ki sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poemensko, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve, poemensko glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja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 36. odstavek, predlog spremembe 3, poimensko glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4, poimensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainštirideseti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Drugi del, poemensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 5. Poimensko glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Poimensko glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43. odstavek v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Samo trenutek. Drugi del bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra la votación. Con el glasovanie. sprejeto. O tretjem delu ne bomo glasovali, ker je bil umaknjen, zato bomo sedaj glasovali v resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednja točka. naslednja točka je Tajvan. Čast imamo samo še za eno točko, gre za trgovinske odnose med EU in Tajvanom. Prvi stavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Četrti odstavek, kdo je za proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Četrti odstavek. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve poimensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa četrti odstavek poimensko. Se opravičujem, pravi predsedujoči. 14. odstavek, ne četrti. Torej, 14. odstavek poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Sedaj bomo zasedanje prekinili, imeli bomo slavnostno sejo. še enega, v redu, potem pa še eno glasovanje. Gospod Lichtenberger, izvolite. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen preden začnete žvižgati, prisluhnite. Včeraj smo imeli razpravo o časih letenja in počitka za pilote in posadko. Gospod Kalas nam je podal predloge, ki temelijo na rezultatu pogajanj med njim in sindikati. Izvirni predlog ki smo ga mi imeli v razpravah v odboru, eh, spreminja tisti izvirni predlog. Torej, sedaj ne vemo čisto natančno, o čem govorimo, kakšen je predlog komisije. Resolucija, o kateri sedaj glasujemo, zavrača ta predlog, zato ker smo se pogajali seveda na osnovi tega, kar se je izvalo pred to razpravo mislim, da mora parlament vedeti, o čem glasuje. Zato vas lepo prosim, da preložimo to glasovanje, zato da parlamentu damo možnost, da pisno prejme predloge komisarja in o teh predlogih potem tudi v miru razpravlja. Gospa Lichtenberger, v skladu s poslovnikom bo nekdo spregovoril za vaš predlog, nekdo proti. Lepo prosim, kdo bo spregovoril za ta predlog? Uprite temu predlogu želi kdo spregovoriti proti? Gospod predsednik, sam sem prav gotovo za ta predlog. Skeptičen sem do tega, da so pravila dobra, ki nam jih je predložila komisija. Mislim, da se nam ponuja možnost, da zadeve izboljšamo in če to priložnost imamo, potem jo prav gotovo moramo izkoristiti. Hvala. Hvala, sedaj pa nekdo, ki bo govoril proti. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Gospod Speroni mislim da v tem trenutku glasovanje v parlamentu o tem predlogu resolucije ne bo naredil nič drugega kot da bo okrepila naše, naše stališče do komisije in sveta. Hvala. V tem primeru bomo glasovali o predlogu gospe Lichtenberger. Kdo je za? Torej, če podpirate predlog gospe Lichtenberga, dvignite roke. Proti. No, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. predlog gospe Lichtenberga je bil zavrnjen. Zato bomo sedaj glasovali o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Con el glasovanja. zavrnjeno. Sedaj prekinjem zasedanje, zato da bomo lahko slišali slavnostni nagovor predsednika Senegala, na to pa bomo z glasovanjem nadaljevali.